sprejeta besedila zasedena 4. februarja so na voljo. Ima kdo kak ugovor? Ne. Potem je zapisnik sprejet. Flanagan, kar se tiče zapisnika. Herr Flanagan, bitte sehr. Prosim lepo. Uh, hvala lepa predsednik samo izjavo osebno izjavo bi podal na zasedanju v sredo v strasburgu sem spregovoril in sem gospoda junkerja povprašal o bančnem dolgu na irskem upal sem da sem govoril v okolju, ker bom dobil zaščito predsednika. Kje pa, ko smo si ogledali video po govoru, smo ugotovili, da je predsednik pustil prižgan mikrofon in je uskliknil Jezus Kristus, potem, ko sem spregovoril, ne vem, morda zato, ker imam dolge lase in brado, ali pa zato, ker, mi, ker mu ni bilo všeč to, kar sem povedal. No ja, to mi ni mar ali mu je všeč, kaj sem povedal in kaj ne. Moral bi biti neodvisen. Če bi opravljal nalogo tako, kot mora, bi morda pritisnil na gospoda Junkerja, da odgovori na vprašanje. Raje pa se je čudil meni in mu ni bilo všeč, kaj sem povedal. Želim opravičilo v imenu ljudi, ki so me izvolili, ker je žalitev, žalitev, da se je to zgodilo. To je žaljivo, če se vzklik nekaj takega, po tem, ko sem govoril. Lahko predsedajoči dokaže svojo neodvisnost in se upraviči, kajti kolikor lahko vidim, predsedstvo ni ravno neodvisno. Prosim, naj to popravijo. Vsem vsem. Kar se te točke tiče, se je javil podpredsednik Lambsdorff. A. Ah. A so, ok, ne, da je Lambsdorff, jih mi je več krat mitkal, da je Lambsdorff. Ravno so mi sporočili, da je gospod Lambsdorff predsedoval takrat, ko ste zastavili to vprašanje in ko so vas označili za Jezusa. To bomo preverili in vam bom sporočil. Gospod Pasku. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi obvestil Evropski parlament o svobodi izražanja v Romuniji. Pred dvema letoma so napadli medijske hiše in eh, medijske zaposlene so, so obsodili na precej dolge zaporne kazni. Prav tako so jim zaplenili premoženje. Pred nekaj dnevi pa so davčni organi želeli dobiti dokumente v petih dneh od medijske hiše. Naj vam povem, da niso obsojeni ta medijska hiša in tudi so potem zavrnili to prošnjo. Ja, Gospod Pasko, podpredsednik parlamenta ste, veste, da tole pa ne spada na zasedanje v tem trenutku. Izjavo lahko podate kasneje. Sedaj pa samo še tisti, ki želite spregovoriti glede dnevnega reda in poslovnika. Gospa Anderson, imate kaj glede dnevnega reda ali poslovnika? Vem, da je na irskem predvoljeni boj, vendar pa ne moremo vam pomagati pri tem. Prosim. Naj se opravičim. Verjetno se boste opravičili vi, ko boste slišali, kaj bom povedala. Nič o Jerski. Naj opozorim vas in podpredsednico Mogherinjevo na nekoga, ki gledovno stavka. 32-letni novinar, palestinec, oče dveh otrok, ki že 92 dni gladovno stavka. Umira. Njegov zdravnik je dejal, da je na robu smrti. Pozivamo podpredsednico Mogherinjevo, da posreduje. Prosim, pogovorite se z izraelskim predsednikom in rešite življenje tega človeka. Prav, hvala lepa. Tako, sedaj pa sporočila, ki jih še imam. Pristojni češki organ je v petek sporočil, da je v Češki državi zaradi požara v dvorani Škofja Loka v Ljubljani